Zato lahko od vas pričakujemo veliko, velik prikaz politične volje in da bo da bodo pomisleki v zvezi z Evropsko unijo visoko na dnevnem redu. Hvala. Najlepše hvala poslancu Sala Franke. S tem zaključamo razpravo in eh, glasovanje bo na prvem zasedanju v maju. Kar pa se tiče naslednjega eh, reda, ki je predviden za četrtek, predlagam, da poročilo Kocolina o interesih, finančnih interesih skupnosti in boju proti eh, poneverbam prestavimo na naslednje zasedanje, torej, če ni, ni, če ni nihče proti, s tem smo sprejeli spremembo dnevnega reda. Sedaj pa prisluhnimo v skladu z dnevnem redu izjavi eh, visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko podpredsednice gospodine. Eh, komisije, gospe Ashton,